tole trenutno ni tako nadušujoče, ampak brez dvoma bomo poskrbeli, da bo vse delovalo. Čaka nas predstavitev komisije in urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce. Decembra je potekal forum o premestitvi in ponovni naselitvi. Imamo eh, pobudo reševanja življenj Avstrije, srečal sem se z njihovimi predstavniki. Verjetno se spomnite, da sem že poročal o rezultatih eh, te pobude. Februarski forum je bil predstavljen, ampak še vedno se zanimamo za rezultate prvega foruma novembra. Na ta način bomo dobili globalen upogled v trenutno stanje. Gospod Kendler, vabim, da nam poroča o eh, ministerski konferenci o premestitvi in ponovni naselitvi, ki je potekala decembra leta 2014. Govoro pa bo tudi o zaščiti in zaščiti na morju. Najprej besedo dobi torej gospa Kendler, ki dela v eh, službi Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce tukaj v Bruslju. Izvolite, besedo najprej predajam vam, na to pa bom besedo predal še direktorju iz DG Home, gospodu Loronu Mušelu. Izvolite. Well, Najlepša hvala. Moje ime je Filipa Kendler, delam za Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce tukaj v Bruslju in veseli me, da sem dobila priložnost pregovoriti na tej seji danes popovdan. Osredotočiti se moram na dialog o zaščiti na morju. Forum je potekal decembra lani. Govorila pa bom tudi o donatorski konferenci, ki je prav tako potekala decembra. Govora bo o sirskih beguncih, obenem pa bom to umestila v globalni kontekst eh, z vidika eh, premestitev, ponovnih naselitev in zaščite. Najprej nekaj ključnih številk. Verjetno jih vsi že poznate. Na koncu leta 2014 smo našteli 50 milijonov ljudi, ki so bili uh, razseljeni. Gre za begunce, pa tudi za tiste, ki so bile ki so bili notranje razseljeni v njihovih državah. To seveda vključuje krizo v Siriji, kjer imamo 3,8 milijona eh, beguncev v eh, sosednjih državah, pa tudi v Egiptu in Severni Afriki. 7,6 milijonov Siricev pa je notranje razseljenih. Na koncu leta 2014 so neindustrializirane države gostile več kot 90 odstotkov eh, svetovnih beguncev. Tudi v Evropi smo zabeležili večje število beguncev. 630 tisoč prošen za azil je bilo vloženih v 38 državah v Evropi, ne zgolj v EU. Več kot 500 tisoč jih je bilo uloženih v državah članicah EU. To so še vedno uh, začasni podatki, ne uradni podatki, ampak toliko o tem zaenkrat. Najpogostejša nacionalnost so Sirici, veliko ljudi pa prihaja tudi iz Iraka, Afganistana in Eritreje. Veliko poročil govori o Eritrejcih, ki pripotujejo sredozemsko morje uh, poleg Siricev in poskušajo vstopiti v Evropsko unijo. Nemčija in Švedska prejmeta 46 odstotkov prošen za azil. Veliko je bilo govora tudi o tistih, ki prečkajo morje. Teh je bilo v letu 2014 ogromno. Več kot 218 tisoč v sredozemlju, 170 tisoč v Italiji naš urad je ugotovil tudi, da polovica od njih prihaja iz držav, ki ustvarjajo begunce, tako rekoč, e, iz Eritreje in Sirije, pa tudi od drugot. Vedno več je ljudi, ki prečkajo e, morje, tudi v letu 2015 jih je več kot 3500 prišlo prek morja v primerjavi Eh, z nekaj več kot 2000 leta 2014. Že sedaj imamo torej precejšnje eh, zvišanje, če primerjamo prvi mesec eh, letos in lani. Italijanska operacija Mare Nostrum je prenehala delovati 3500 ljudi je umrlo oziroma izginilo na morju leta 2014, v letu 2015 pa je teh približno 370. To je zanimivo primerjati z januarjem 2014, ko je eh, umrlo oziroma je zginilo zgolj 12 oseb v istem obdobju. Tako da je ta sprememba precej velika. To so seveda ocene, težko je eh, z gotovostjo trditi, koliko ljudi spada v katero kategorijo. Sedaj pa prvi del moje predstavitve, za katero ste prosili in to je dialog o zaščiti na morju. Visoki komisar že nekaj let pripravlja dialog o pomembnih temah, naprimer verstvo in zaščita na to eh, notranje razseljene osebe lani, ampak glede na to, Eh, koliko ljudi sedaj potuje prek morja, smo se lani v letu 2014 osredotočili na zaščito na morju. Dialog naj bi bil neformalne narave, kjer lahko sodelujejo vsi. Nekih končnih sklepov torej ne pripravljamo. Gre za razpravo med različnimi deležniki, ki pri tem sodelujejo. Imeli smo 28 držav članic, 55, 52 eh, nevladnih organizacij, številne strokovnjake in tako naprej. Tokrat se je tega dogodka odeležilo več ljudi kot kadarkoli prej. Več organizacij je sodelovalo, naš urad, eh, mednarodna organizacija za migracije, mednarodna pomorska organizacija, Eh, agencija za droge in kriminali in tako naprej. Vsi smo se pogovarjali o tem, kako rešiti uh, eh, vprašanje povezana z razlogi za pomorske migracije. Pogovarjali smo se tudi o reševanju, o pristajanju in o nezakonitem priseljevanju. Pogovarjali smo se o deljenju uh, tega bremena med mednarodnimi organizacijami. Kakšen je bil končni sklep? Enostransko ukrepanje in prepozno ukrepanje ne bo dovolj, s tem bomo zgolj povečali eh, nevarnosti, ki pretijo migrantom. Pogovarjati se moramo ne zgolj o migracijah, ampak na te pogledati z vidika razvoja. Pozvali smo k reševanju razlogov za migracije v državah izvora in v državah eh, azila, kot jim pravimo. Ljudje bežijo pred konfliktom, pred preganjanjem in v številnih primerjih lahko s političnimi ukrepi rešimo to vrstne težave. Jasno je tudi, da moramo preprečiti izkoriščanje teh oseb, ki jih eh, v roke vzamejo tihotapci in drugi. En, eden od najboljših načinov preprečevanja nezakonitega gibanja, tako na morju kot eh, še preden ti dosežejo morje, je, da omogočimo laši, lažji zakoniti dostop do uh, držav, kjer ljudje lahko dobijo ustrezno zaščito. Ponovno smo izpostavili zakonodajo. Govorili smo tudi o zmožnosti za reševanje na morju, še posebej v sredozemlju. Okrepiti je treba te ukrepe. Na to smo govorili tudi o spremu, ko so ljudje enkrat že rešeni, ko že pristanejo. Migracije so del rešitve, ne del težave za sodobno družbo. In ta povezava je eh, nujna. Pozdravljamo pobude, ki se sprejemajo v Evropi. Celostni pristop Evropske komisije za področje migracije je pozitiven korak naprej. Enako velja za poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta, ki obravnava razmere v sredozemlju in prav tako povdarja celovit pristop. O no, predstavitev spet ne deluje več, se upravičujem za to. Omenila sem že nekatere dopolnilne točke dialoga visokega komisarja. Izpostaviti moramo reševanje in pristajanje, prizadevati si moramo za regionalne pobude, takšne, na katerih dela naš urad, naprimer eh, pobuda za Sredozemsko morje. Dokumentacijo lahko najdete v vaših dosejih za to sejo. Sodelovati je treba z industrijo Eh, ladijskega prevoza, ki prav tako sodeluje pri reševanju. Potrebujemo eh, skupen pristop, ki bo razjasnil vloge eh, mednarodnih organizacij, organizacij Združenih narodov. Imamo mednarodno pomorsko organizacijo, ki ima sedež v Londonu. Ta prav tako pripravlja konferenco, ki bo potekala naslednji teden. Komisija bo tam zastopana, enako velja za naš uh, urad za begunce in za nekatere druge agencije Združenih narodov. Sodelovanje s civilno družbo in nevladnimi organizacijami v ključnih regijah smo prav tako izpostavili kot eh, ključni element, na katerem moramo delati. Gotoviti moramo, katere informacije lahko dobimo od nevladnih organizacij, ki delajo v teh regijah kar se tiče zbiranja podatkov, obdelave podatkov o osebah, ki eh, se preseljujejo, zakaj in kako to poteka. Imamo že sekretarjat, ki ima sedež v Nairobiju in ki obravnava eh, to vrstne teme v tistem delu sveta. Podpirati je treba migrante v državah, kjer eh, vlada kriza, to je pobuda, ki jo vodijo ZDA in Filipini in to je še nekaj, kar bo sledilo dialogu visokega komisarja. Raširiti je treba tradicionalne koridorje za, uh, ponovno, za ponovni sprejem in humanitarne ukrepe. To so nekateri elementi dialoga visokega komisarja za zaščito na morju. Nekateri v tej dvorani ste prav tako sodelovali pri tem dialogu. Tudi komisija je tam sodelovala. Nad kratko bi se dotaknila regionalne pobude, ki je prav tako povezana z dialogom visokega komisarja in to je uh, pobuda za srednje sredozemlje. Predstavitev smo ponovno dobili na zaslon ampak malce zamoja. No, brez skrbi, vsi imamo to pred sabo. Imamo pobudo za uh, srednje sredozemlje, pri tem smo sodelo sodelovali z nekaterimi drugimi akteri, pripravili smo to pobudo oktobra leta 2013 po tragediji na Lampeduzi znotraj pobude predlagamo 12 ukrepov. Obravnavati moramo države izvora, azila oziroma tranzita in tudi države članice Evropske unije. Pristop je celovit. Znotraj te pobude razvijamo tudi ukrepe znotraj Evropske unije. Osredotočamo se na učinkovite operacije iskanja in reševanja. To uh, izpostavljajo tako naš urad, kot tudi drugi partneri. Nadaljevati treba s financiranjem operacij uh, iskanja in reševanja. Te so že potekali, ampak je bilo treba omejiti v zadnjem času. Še posebej je treba to izpostaviti sedaj v kontekstu vedno večjega števila tistih, ki eh, potujejo prek morja v letu 2015, jih je več v primerjavi z istim obdobjem v letu 2014. Obenem je dejstvo, da ima Frontex sedaj operacijo eh, Triton, nima pa niti mandata, niti sredstev, eh, niti se ne osredotoča na reševanje na morju, ampak na nadzor. V Evropske uniji pozivamo tudi k Eh, hitremu reševanju in na to pristajanju tistih oseb, ki jih eh, rešijo komercialna plovila na morju. To je bilo včasih eh, precej težavno v preteklosti. Imamo sveženje Evropske unije za odziv ki prikazuje statistiko tistih, ki eh, izstopijo v državi članice Evropske unije. Pomembno jih je identificirati, ugotoviti, kdo mora biti deležen mednarodne zaščite. Obenem pa nas zanima tudi, kakšne so lahko rešitve za tiste, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Ugotoviti želimo, kdo eh, potrebuje eh, posebne ukrepe, kdo je najbolj ranljiv, kdo ima posebne potrebe te osebe lahko takoj izpostavimo, ko eh, se izkrcajo in jim pomagamo. Identifikacija je ključnega pomena na tej točki, še posebej z vidika varnosti. Po mnenju našega urada je treba vse osebe takoj identificirati, tako da vemo, kdo so, kdo so in eh, da vemo, kako jih moramo obravnavati. svetovanje je prav tako ključnega eh, pomena v tej fazi. Naš urad sodeluje z drugimi partnerji pri izvajanju uredbe iz Dublina. Želimo ugotoviti, kako lahko obstoječa urodja, ki jih že imamo, uporabljamo v do, eh, dobro tistih, ki prihajajo v naše države. Tisti, ki imajo družinske člane v drugih državah, članicah, naprimer, eh, tistim lahko pomagamo v skladu klauzulo, ki pokriva njihove družinske člane. Ugotoviti želimo tudi, kako bi lahko proaktivno uporabljali diskrecijske klauzule, še posebej to velja za sirice in eritrejce, ki so uh, verjetno deležni oziroma bi morali biti deležni mednarodne zaščite. Poiskati želimo ustrezne rešitve za integracijo v državah, kamor eh, prispejo uh, ali pa za premestitev druge države članice, če je to potrebno. Razmišljamo tudi o združevanju družin onkraj držav članice Evropske unije, če imajo eh, ti ljudje družinske člane kje druge. Lahko se zgodi, da imajo naprimer eh, partnerja v eh, Kanadi, v ZDA in za te posameznike bi bila to dobra rešitev. Ne gre verjetno za velike skupine ljudi, je pa vseeno pomembno, da prilagodimo naše rešitve njihovim potrebam in na to še vprašanje vrnitve tistih oseb, ki eh, ne potrebujejo mednarodne zaščite. Naš urad nima proti temu ni česar, če seveda nimajo neke pravne podlage za to, da bi ostali v Evropske unije, bi jih morali vrniti v njihove države. Dostojno in pod ustreznimi pogoji, če je le mogoče, prostovoljno. In z tega vidika uh, podpiramo programe mednarodne pomorske organizacije in drugih glede prostovoljnega vračanja. To so torej naši predlogi v kontekstu uh, Evropske unije in v kontekstu pobude za srednje sredozemlje. Imamo tudi predlog za države prvega azila, vzpostaviti je treba delujoč azilni sistem, naš urad to že nekaj časa Eh, počne v drugih državah onkraj Evropske unije. Prizadevamo si za trajnostne ukrepe, za samozadostnost oseb, za izobraževanje, za prostovoljno vračanje, ki je to potrebno, za okrepljeno eh, preseljevanje in pomoč. Obenem smo razvili kampanjo za ozaveščanje osredotočamo se na Somalijo in države na vzhodu afriškega uh, roga, izpostavljamo uh, nevarnosti povezane s potovanjem, pa tudi pravne alternative. Ljudem želimo namreč ponuditi druge možnosti, kako lahko dostopajo do Evrope, naprimer s pomočjo um, ponovne naselitve ali združevanja družine. Na to še vprašanje držav izvora. Kakšne so možnosti za naš urad? No, predvsej omejene, lahko pa sodelujemo s partnerskimi organizacijami eh, in z drugimi, tako na področju eh, spoštovanja človekovih pravic, kot tudi pri pripravi različnih programov sodelujemo naprimer eh, s programom za razvoj Združenih narodov in z drugimi programi to so glavna področja, na katera se osredotočamo na področju eh, srednjega sredozemlja. Drugi vidik, ki bi ga naj obelodanila, za katerega ste me prosili, pa je ponovna naselitev. Mislim, da je to dobro povezano s nekaterimi našimi pobudami na področju eh, pobud za reševanje na Eh, morju. Okrepiti moramo ponovno naselitev. Poglejmo si številke. To so naše ocene. 960 tisoč beguncev eh, potrebuje ponovno naselitev. Leta 2014 smo načrtovali malce več kot 94 tisoč eh, prošen za različne države članice. Največja država je v tem primeru, oziroma so v tem primeru ZDA, pokrivajo približno 60 tisoč oseb, ki se tam vsako leto naseli. Tako da je njihov delež kar precej visok. Najnovejših številk eh, nimamo, razen eh, tistih iz leta 2014. Analiza še poteka. tisoč oseb je odšlo v države, kjer bi se naj uh, ponovno naselili. 9 odstotkov jih je prišlo v Evropo. Naj spostavim prioritete za ponovno naselitev. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ki jih našate, najdete v vaših dosjejih. Trenutno se največ ukvarjamo s odzivom na nujne situacije v Siriji. Ponovno naselitev je del tega odziva je del solidarnosti s sosednjimi državami, kjer sedaj živi ogromno število beguncev. Osredotočamo se na ponovno selitev siricev, predvsem na ženske in dekleta, na žrtve mučenja, na tiste, ki potrebujejo pravne in druge vrste zaščit in na ranljive osebe. Glavni dve kategoriji so tisti, ki so preživeli nasilje in eh, trpenja, eh, trpinčenje in eh, tisti, ki potrebujejo pravno zaščito. Decembra je potekala donatorska konferenca v Ženevi, več kot 40 držav je tam sodelovalo. organizacija za migracije, nevladne organizacije in tudi Evropska komisija. 26 držav je, se je zavezalo k dodatnim mestom za naselitev. Vse skupaj imamo torej več kot 80 tisoč uh, mest. Imamo tudi različne tipe vizumov za sirice, približno 12 tisoč, gre za druge oblike sprejema Gre za države, kot so Brazilija, Francija, Nemčija, Irska, Švica in Združeno kraljestvo, ki imajo različne uh, možnosti sprejema sirijskih beguncev. 19 evropskih držav se je prav tako zavezalo k dodatnim ukrepom, 15 evropskih uh, držav članic. To je pozitiven signal, ampak teh 37 tisoč mest, katerim so se zavezali, se eh, predstavlja zanimiv delež predvsem za Nemčijo, ki se je zavezala k 30 tisoč eh, mestom. Tudi Francija, Irska in drugi so se zavezali k temu, oni že imajo programe za sprejem in tudi Združeno kraljestvo ima schemo za premestitev ranljivih oseb. Dejali ste mi tudi, da moramo imeti čas za razpravo, za vprašanja, tako da bom eh, šla naprej. Svet je pozval eh, k pomoči na prostovoljni ravni, naš urad eh, to podpira. Še druge oblike sprejema, na katerih delamo in sicer govorimo naprimer o humanitar humanitarnih vizumih, o sponzoriranju posameznikov. Nemčija že ima to vrstno schemo, ki eh, deluje in morda bi jo lahko prevzele tudi druge države. Zato govorimo tudi o sprejemu eh, družinskih članov, o tistih, ki padejo pod direktivo o združevanju družin. Na to imamo eh, štipendije za učence in študente in pa mobilnost delovne sile z določenimi varovalkami. Še vprašanje integracije. Pozdravljamo sodelovanje več držav, ampak pomembno je, da imajo države trajnostne sisteme, tako da ne bo prišlo do sekundarne mobilnosti. Tisti, ki so sprejeti v določeno državo, morajo biti uh, tam tudi pozdravljeni in jim moramo pomagati. Tukaj bom končala. No, vse te podatke imate pred sabo. Eh, želim, da se lotimo razprave, tako da bom besedo kar predal eh, kolegom in kolegicam. Drugi del bo prevzela komisija Laurent Michel. Omenili ste že poročilo na lastno pobudo, določili smo eh, poročevalca, ena od poročevalk je tukaj. Prizadevati si želimo za celosten pristop pri imigracijah. Drugi del predstavitev bo prevzel Loro. Izvoli, ni se treba spuščati v podrobnosti, želim si namreč eh, neka interakcije s člani odbora, na to pa boste lahko odgovorili na njihova vprašanja. Na kratko nam prosim, orišite trenutne razmere. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa. Gospod predsednik, preden podam povratne informacije sestanka, bi rad povedal sledeče. Strinjamo se z analizo in kar je potrebno storiti. Vendar pa naj izpostavim morda za zagon razprave, kar se tiče reševalnih operacij na morju. Zahvaljujoč Evropskega parlamenta imamo dodatnih 20 milijonov evrov za Frontex, tako bomo lahko to operacijo nadgradili. Vendar pa ne pozimo, kaj je operacija Triton. Ne bomo reševali vsakega priseljenca. Kaj se je zgodilo, ko je 200 priseljencev umrlo na morju pred dvema tednoma? S pištolami so jih prisilili na krov. Več kot 100 jih je bilo na vsaki vladi. Valovi so bili 5 metrov visoki, veter močan in ljudje so bili brez, brez rešenih jopičev, niso znali plavati. Afričani iz podsaharske Afrike, ki še nikoli niso videli prej morja. Torej, ne pričakujte, da bo Frontex zmožen reševati vse. tisk je bil predvsej kritičen, vsi so kritizirali Evropo, kaj počne. Proti temu se moramo boriti. Čarobnih rešitev ni. Ko ljudje zapuščajo Libijo v takih ladjah, v takih čovnih, pod takim pritiskom. Toliko za vod. Sedaj pa na kratko, sestanek 25. novembra. Kaj se je zgodilo? Hiter in učinkovit, pravi predsednik. Hvala za to prosim, če tako nadaljujete. Ko govorimo o Evropi, govorimo o državah članicah. To mi kritiziramo. V parlamentu točno vemo, kaj Frontex počne. Tukaj smo zato, da nadziramo Frontex, torej točno vemo, kaj se dogaja s Tritonom. Vendar pa prosim, ta debriefing sedaj, kaj se dogaja na teh sestankih. Ja, Je pa dejstvo, da tisk kritizira Bruselj in ne razlikuje med državami članicami, komisijo, parlamentom, Frontexom. Vsi smo pod napadom. Torej, kaj smo se pogovarjali na sestanku? Tri specifične zadeve. Priseljence, kako izvesti sklepe sveta, da bi imeli boljšo ravnoteže pri ponovni naseliti. Drugič, razselitev znotraj EU in kako sprožiti mehanizem v primeru krize za razselitev in potem tudi pravne poti za tiste, ki iščejo mednarodno zaščito. Kakšni so bili zaščitki? Prvič, zaključki prvič. Vse države članice ustrajajo na prostovoljni podlagi dejavnosti glede ponovne naselitve torej želijo si prostovne podlage za to. Kar se tiče pravnih poti, pravnih možnosti, je večina držav članic menila, da je primarni sistem ponovna naselitev, da želijo, da EU e vlaga v druge oblike. Nekatere so za humanitarno vizo, ne želijo pa si, da bi EU sprejemala pobude ali zakonodajo na tem področju. Želijo obdržati pristojnost. To, kar pravijo, je, da je tista prva pravna možnost ponovno naselitev. Kar se tiče tega in ključa za razdelitev in razdelitev bremena, smo začeli s pilotnim projektom. Morali bomo imeti tudi ključ za razdelitev. In tukaj moramo imeti kar nekaj kriterijev. To smo se dogovorili. Prvi kriterij bi naj bil velikost prebivalstva določene države članice, BDP, število prosilcev za azil v preteklosti, tudi to je bilo omenjeno, nekatere države pa so omenili, omenile tudi stopnjo brezposobnosti, kajti če je ta više, je teže integrirati ljudi. To so bili kriteriji, o katerih smo govorili. Na tej podlagi bo komisija predlagala predlog za pilotne projekte in upamo, da bomo imeli veliko držav članic, ki bodo sodelovali pri tem projektu. Nima smisla, če bosta Nemčija in Švedska v tem projektu, saj vedno saj ste vedno dejavni na tem področju. Ciljamo na države, ki nikoli niso imele kaj pri ukrepih premestitve in ponovne naselitve. Države članice postajajo pri prostovoljni naravi. Torej, ciljamo na to, da bi bilo kar se da veliko držav članic. Tiste, ki ne bodo sodelovali, pa naj vsaj podpirajo ukrepe pri premestitvi in ponovni naselitvi, naprimer z osebjem in tehnično pomočjo. Morajo vsaj podpirati postopek, torej, če že niso vključene. Premestitve. Kot veste, države članice se tega zelo boli, bojijo. Komisija bo nadrevala z delom glede izjemnih okoliščin, kjer bi lahko sprožili mehanizma, mehanizme premestitve. To je vse, gospod predsednik. Hvala lepa. Skušal sem torej potegniti na plan to, kar so države članice dejale. Seveda, o ponovni naseditvi so govorili svetu in bili so različni razlogi, zakaj so neravnovesja tako velika med državami članicami. Želim torej mnenje komisije, zakaj se to dogaja in katere predloge imate za to. Resnično želim izvedeti, zakaj gre. Vemo pa, kaj se dogaja v Frontexu. Hvala lepa za te uvodne pripombe. Sedaj pa poslanci. Najprej halo aho, prosim, potem pa gumeš. Hvala lepa. Kot vidimo, Švedska in Nemčija dobita skoraj polovico prošen za azil. To so zanimive zadeve, glede na to, da sta obe državi daleč od meja EU in da je ne mogoče jih doseči, če ne potujete kar prek nekaj držav članic Evropske unije, ki bi naj bile varne in kjer bi pravzaprav prošne morale biti podane. To neravnovesje verjetno tudi ni trajnostno na dolgi rok, še prav posebno, kar se tiče relativno majhnih držav, kot je Švedska. Torej, kakšne so vaše zamisli, kaj lahko storimo glede tega. Tudi, če bi imeli ključ za razdelitev ali mehanizem za razporeditev bremena, dokler se lahko ljudje prosto premikajo po EU, lahko domnevamo, da bodo vseeno poskušali priti v tiste države, kjer iz enega ali drugega razloga se jim zdi, da so za njih bolj privlačne kot pa tiste države kamor so prišli. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Kar predvsej se vas je javilo, pričakovano. Naslednja je Ana Gomeš, prosim. Having visited last week. Prejšnji teden sem obiskala središče v Bejrutu, ki ima 11 tisoč beguncev, ki pridejo vsak mesec. In Libanon je četrtina, četrtina tako velika kot Švica. In sedaj imajo 1,2 milijona beguncev v svoji državi. V Jordaniji si zelo prizadevajo, da bi jim pomagali. Prejšnji mesec sem obiskala severni Irak in sem se pogovarjala z begunci Šabaka, Azidija in drugih skupnosti. In to, kar počne EU, ni dovolj, to moramo razumeti. Ni zadosti za to, da bi ustavili spore in da bi zmanjšali pritisk na begunce, ki želijo v Evropo. ko govorimo o državah članicah in ko iščemo razno razne izgovore, da ne sprejmemo svojega bremena, da ne izvedemo konkretnih operacij za reševanje ljudi na morju in da nismo velikodušni, kar se tiče prostovoljne ponovne naselitve, pa tudi ne investiramo v pravne možnosti za priseljevanje. Ko vse to slišim, berem, me sram vprašanja predstavnici Združenih narodov so. Seveda, ne moramo na to gledati samo z karitativnega vidika. Tako verjetno nekatere države članice podpirajo s tistimi malimi sotami, kar jih dajo te programe. To je tudi v našem lastnem interesu, v interesu naše varnosti. Zakaj nismo bolj učinkoviti pri, naprimer, izobraževanju v begunskih taboriščih? V Libanonu je 385 tisoč otrok, ki bi morali hoditi v šole, pa jih 300 tisoč ne hodi. To veliko pove, ne samo o tem, kako bo ko odrastejo da bi ponovno zgradili, postavili novega državo. To pomeni tudi, da so lažji plen terorističnih organizacij. Ko se pogovarjamo z begunci v Jordaniji, vidimo, da so nekateri bili učitelji, ki bi seveda svoje delo še vedno lahko upravljali. Pa tega ne morejo. V Jordaniji bi ti učitelji torej lahko delali v mestih, v šolah, če bi imeli infrastrukturo, saj namenjamo pomoč. Zakaj ni boljšega usklajevanja na tem področju? Tudi v severnem Iraku sem to videla, v različnih skupnostih. Tam bi tudi lahko to zagotovili. Torej, šola ni ključno vprašanje. Potem pa še eno vprašanje za vas, Libija. V vseh teh zadnjih letih vidimo, da ljudje, ki prihajajo s čovni, niso Libici. To so ljudje vse posod Sirije, Eritreje, Nigerije. Verjetno pa so razmere tako kaotične kot sedaj v Libiji, zato ker pač razmere kakšne, kakšne so in bo prihajalo vedno več beguncev. To je seveda voda namenjen tudi terorističnim skupinam in ti se trudijo, da pošiljajo vedno več ljudi v Evropsko unijo kako torej gledate na razmere v Libiji, kajti ne vidim možnosti, da bi se to izboljšalo. Poslabšalo se bo. Vsi kolegi bodo govorili o pomembnih stvareh, vendar pa, prosim, skošnjava bo velika. Želim, želimo si celovitega pristopa do priseljevanja. Sedaj lahko pravzaprav poprašamo po vseh, to bo ta škošnjava. Prosim pa vseeno, da ste specifični, osredotočite se na točko 2, kajti zelo veliko bo še priložnosti za to. Pripravljamo veliko poročilo v odboru. Vaše točke so seveda zelo pomembne, kot je Ana ravno kar povedala. Naslednja je Monika Holmajer. Hvala lepa najprej za uvodne izjave, tako komisiji kot Združenim narodom. To, kar opisujete, je resničnost, ki strezni, je pa grozna. Nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Begunska taborišča, to je UNHCR, strinjam se stotstotno z Ano Gomeš, da vprašanj ne moramo rešiti, če ljudem v begunskih taboriščih na kakršen koli način ne damo neke perspektive. Pa naj si bodo to šole, minimalne higijenske razmere, tisti minimum, kar se tiče zdravstvene skrbe, ne govorim o optimumu, govorim o minimalni ravni. Torej, da bi vsaj poskusili in tukaj bi si lahko še bolj prizadevali evropejci, tudi drugi seveda, da bi vsaj poskušali spostaviti mednarodne šole v begunskih taboriščih. To bi lahko bil pristop Evropske unije, ki bi potem pomenil veliko, ki bi podprl begunce v begunskih taboriščih. Nekateri so že 20 let preživeli v takih taboriščih. In zelo veliko ljudi v teh taboriščih živi brez kakršne koli perspektive. In zato je seveda logično, da si ljudje želijo živeti v človeku dostojnih razmerah. Celotna generacija ni sploh nikoli videla šole, ni imela možnosti se karkoli naučiti. In tako tudi sami delamo veliko preglavic. Tako da sedaj konkretno vprašanje, kar se tiče finančnih vprašanj, kar se tiče šolanja, kolikšni meri in kaj lahko UNHCR sploh da na razpolago in kaj pričakujete od EU. Drugo vprašanje, Frontex. Frontex ne more rešiti težave pred Libijsko obalo. Frontex je program zaščite meja. To pomeni, da do libijske obale sploh ne morejo. Vprašanje za komisijo je, ali bi komisija v sodelovanju z Mogherini in državami članicami tudi prek vojaških zmogljivosti na tem področju lahko kaj naredila, kaj ti težava nesreč pred libijsko obalo je velika, veliko, jih umre že prej tudi v poščavi To so seveda stvari, o katerih ne govorimo, ki se jih javno ne vidi, vendar pa to je ravno tako pomembno in skoraj tako tragično kot razmera v sredozemlju. To so torej ta vprašanja. Frontex, koliko finančnih sredstev, kaj bi pričakovali in potem vprašanje komisiji, ali razmišljate tudi o tem, da bi tako kot pri Somaliji lahko začeli tudi z vojaškimi ukrepi, ki ne bi bili omejeni samo na eno državo in bi tako lahko kaj naredili za severnoafriško obalo, libijsko obalo, pomagali tam. In zadnje vprašanje, izbirni mehanizmi za ponovno naselitev, to velja za oba. Tukaj imam občutek, da bi bilo laže, če bi dopustili tudi to, da bi države članice se bolj odeležile pri mehanizmih. Kakšne možnosti si lahko predstavljate pri tem, kaj bi dopustili? Okay, thank you, Monica. Hvala lepa, Monika. Sedaj pa gospa Zipel. Hvala lepa. Vprašanje za UNHCR, pa tudi za komisijo, kar se tiče begunskih taborišč izven Evropske unije, je sledeče. Kdo jih financira? Mislim, da ni možno to storiti s proračunom EU te možnosti ne vidim. Ali so države članice to pripravljene financirati, to je pomembno vprašanje. Ne moremo samo obšalovati visokega števila beguncev, strašne razmere v drugih državah, istočasno pa se naslonimo in sedimo križem rok. Moramo dati torej perspektivo tistim, ki ne bežijo pred vojno, temveč ki bežijo pred eh, strašnimi razmerami. Če ne bomo zmogli dati boljše prihodnosti tem ljudem, se bo to nadaljevalo. Ne moremo graditi visokih zidov in si zatiskati oči. Vprašanje velja bolj državam članicam. Vendar pa kar se tiče ponovne naselitve, ne bom spraševala komisije. Tam težave poznam. Naj pa vprašam UNHCR, ali vidite kakšno možnost, da bi bolj intenzivno pritisnili na države članice, da, da bi vse sodelovali pri ponovni naselitvi. Tako to ni v tem trenutku. In žalostne so razmere, ko govorimo o temeljnih svoboščinah, pravici do azila, potem pa nekatere države članice pravijo, poslušajte, to me ne zanima, ne bom sodelovala bi lahko razmere izboljšali. Tu se bom ustavila, ker je veliko drugih vprašanj že bilo zastavljenih. Hvala lepa, da ste se držali zmerenega časa. Prosim, držite se dveh minut, potem bomo dobili še odgovore. Naslednji je Carlos Coelho, prosim. Eh, Hvala, predsednik. Hvala obema za vodne besede. Kandler je podala nekaj podatkov o Tritonu. Dala je, da nima mandata, vero in tudi ne pravega področja delovanja. Strinjam se z njo, ko kritizira vire. Strinjam se z mnenjem veliko kolegov, ki menijo, da je to zelo majhna operacija glede na velikost izziva nekaj pripomp o mandatu in področju delovanja. Popravite me, če se motim, vendar pa Triton ni operacija reševanja na morju. V septembru 2013 smo potedili uredbo po pripombah UNHCR, pa tudi strani veliko nevladnih organizacij in uspelo nam je doseči kompromis med parlamentom in svetom in smo potrdili mandat za operacijo Frontexa. Za nacionalne operacije tega nismo mogli storiti. Vse, ki se financirajo iz evropskega proračuna, pa imajo prednostno nalogo reševanja življenj. Torej, vse bi morale imeti naravo reševanja na morju. Torej, če se ne motim, takrat, ko so dali, da ni mandata ali pravega področja uporabe, potem to pomeni, da se ne uporablja Evropska uredba in moramo ukrepati. Ali mar menite, da bi morali pripraviti kaj novega z tega vidika? Hvala lepa. Some clarification on that point. Uh. Pojasnilo. Hvala lepa za podobno vprašanje. Sedaj pa gospa Kejange, Cecil. Grazie. E, uh... Eh, sarò molto breve, molte domande che volevo fare sono già state fatte. Hvala lepa. Kar nekaj vprašanj sem želela zastaviti, vendar pa veliko je še bilo postavljenih. Naj pa izrečem nekatere pomisleke, dvome, ki jih imam. Kar se tiče taborišč izven Evropske unije, se sprašujem, kakšne so vaše izkušnje glede tisti, ki nimajo pravnega statusa, ki niso begunci, kam jih potem pošljajo, ostanejo v državi, jih premestijo v taborišča ali pa imajo sporazume z državami, kamor jih potem vrnajo. Še eno vprašanje, kar se tiče upravljanja begunskih taborišč. Ne vem, ali ste slišali za škandal o mafiji v Italiji. Tukaj so bile vključene organizacije, ki so vodile eh, begunska taborišča. Rada bi izvedela, če ste kaj slišali o tem. Thank you very much. Hvala lepa, Cecil. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa gospa Weinberg. Tack för ordet, herr ordförande. Eh, jag tänkte... Hvala lepa. Med predstavitvijo nihče ni rekel nič o pomoči osebam v begunskih taboriščih. In to je potrebno izpostaviti. Seveda, EU naj ne bi spremljala odločitev, kaj naj države članice počnejo na tem področju, vendar pa mislim, da bi lahko priporoče, priporočili več pomoči, kajti UNHCR potrebuje več pomoči, da bi pomagal vsem tem beguncem za šole in tako dalje. Tukaj bi morali torej si bolj prizadevati. Govora je bila o švedski, prihajam švedske in veliko jih meni, da smo svetovni prvaki na tem področju, ker imamo zelo veliko beguncev, vendar pa moram reči, da imamo velikanske težave, kar se tiče integracije. Sedaj imamo manj sredstev za razvojno pomoč, ker pač sredstev ni. In v bistvu moram reči, da Švedska ni dober primer v tem kontekstu. Kako pridejo begunci vse do Švedske? Zato, ker moja država oglašuje, da lahko vsi srci iračani pridajo k nam in bodo dobili stalno prebivališče. Torej, mislim, da Unija ne bi smela odločati o tem, koliko beguncev naj sprememo in koliko ne. Vsaka država mora torej sama sprejemati odločitve z tega vidika. Frontex. Tihotapci potujejo s hitrimi čovni in nabašajo vedno več oseb na te čovne. To so resnično strašne razmere. Vedno huje je. Potrebno se je boriti proti tih otapcu. In še enkrat bi izpostavila, Unija ne bi smela odločati o azilni politiki. Vsaka država članica mora odločati sama. Gospod Jurek. Gospod Jurek. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital UNHCR, ker sem torej bil priča temu, kar počnete. V Amanu, v Beirutu, to je zelo pomembno delo. Če bi naj bilo očinkovito, moramo, kar se da, veliko pozornosti namenjati sodelovanju z državami. Tukaj govorim predvsem o beguncih iz Sirije, katere bi naj sprejeli. Seveda interes teh beguncev je, da bi jih, da bi veliko izmed njih razmislilo o tem, da bi se potem vrnili v državo, iz katere bežijo. Zato je pomembna pomoč državam, iz katerih prihajajo, da bi jim zajamčili možnost normalnega delovanja. V tem kontekstu moram povedati, da moramo analizirati način, kako porabljamo ta sredstva kajti naši sogovorniki v Libanonu so pravili, da dobijo nesorazmerno malo sredstev v primerjavi z drugimi državami za pomoč beguncem. Ne pozabimo, pravkaj imamo z državo na meji največjega spora v Siriji, ki proizvaja največ beguncev. Po drugi strani pa je to država, ki je tudi najbolj obremenjena, kajti kot je dejala Ana Gomeš, nekje drugje ni takega primera, da bi bilo več kot 30 odstotkov beguncev določene države, celotnega prebivalstva določene države. Zato torej moramo sredstva ustrezno namenjati in jim nameniti še več pomoči. To je tudi pomoč za nas same da ne bi potem nastajale težave s prejemanjem beguncev v naših državah. Kajti še vedno lahko potem premisli o tem, da bi se vrnili po koncu spora. Ne gre samo za taborišče, gre za to, da seveda potem iščejo delovno mesto, prostor za bivanje, vendar pa seveda veliko bolje je nameniti sredstva državam članicam, tistim državam, odkud prihajajo, kot pa jih vzdrževati pri nas. Next. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bajos. Gospa Bajos. E, Hvala lepa. Tudi sama prihajam iz Švedske in v švedskem parlamentu imamo široko večino za nadaljno sprejemanje beguncev. To bi tudi rada izpostavila glede na to, kar je dala moja kolegica. Prav tako bi rada opozorila na pomen ukrepov za otroke v begunskih taboriščih, naprimer v Jordaniji, v Libanonu in v drugih begunskih taboriščih pod okriljem UNHCR. Grozi nam izguba celotne generacije, če ne bomo poskrbeli za to, da bi otroci, ki prihajajo iz kriznih območij, imeli neke osnove za nadaljevanje življenja. Med drugim je pomembna je pomemben šolski sistem, pa tudi psihološka pomoč sedaj in kasneje. Potrebno bo postoriti zelo veliko, da bi poskušali rešiti vso to generacijo. Sedaj pa vprašanje za UNHCR. V smeri tistih, ki ne morejo ostati, ki se vračajo, nekateri tudi prostovoljno, ko ugotovijo, da pač država zavrača prošnjo za azil, ugotovijo, da ne morejo ostati in ne želijo biti naprteni komu drugemu. Imamo pa potem tudi veliko oseb, ki statistično gledano se vračajo prostovoljno, v bistvu pa so prisiljeni, da se vrnejo. Skoraj da prisilno deportirani. Ta deportacija se odvija pod strogimi pogoji in nekateri so prisiljeni, da se vrnejo, čeprav statistični projekti kažejo, da so šli prostovoljno. Imamo tudi skupino oseb, ki potem deluje kriminalnem podzemlju in enostavno zavrača povratek. Vstajajo kakšni podatki, kako velike so te skupine? Imamo kakšne podatke, ki govorijo o tem, kako veliko oseb je prisiljenih v povratek? Okay, Hvala lepa vsem za odlična vprašanja. Četrtek popovdne. Seveda, to so vse zelo koristna vprašanja. In to je dobro vod v naše razprave, ki jih bomo imeli glede beguncev, še kasneje pripravo poročil. na zadnjem vrhu sveta v Rigi smo tudi govorili o tem. In imamo določen vtis, kaj države članice počnejo. Sedaj pa seveda me zanima, kakšen je vaš vajen vtis. Ker na to, da naprimer poskušamo sedaj doseči, da bi države članice gledali drugače na ponovno naselitev, glede na to, kar se dogaja v Siriji, glede na veliko število beguncev, ki jih imamo gospa Zipel in drugi so to že omenili, tudi Ana Gomes Holmajer o izobraževanju in tako dalje. Zanima me, ali torej obstaja kakšen premik med državami članicami, da bi se bolje lotili tega vprašanja ponovne naselitve, ali pa tega ni. Dobijate vtis, dobivate vtis na teh sestankih, da si moramo bremena bolj prerasporediti? Kdo bo prvi? Ok. You want me to start by answering your question and then I go on? Bi želeli, da odgovorim na vaše vprašanje ali potem nadaljujem. Začnite kar z komentarji poslancev. Na moje vprašanje pa lahko odgovorite na koncu. Glede prve pripombe. Zastavili ste mi zelo težko vprašanje. Kaj bi se zgodilo, če bi program za ponovno naselitev predstavili na primer v Balske države? Nekdo iz Balske države vstopi v Balsko državo in na to večje stridni v Nemčiji. Kaj storiti v tem primeru? Treba je skriniti nekakšno pogodbo s temi ljudmi, ki jih ponovno naseljujemo. Rekli bi jim, recimo, preselili vas bomo iz tega begunskega taborišča v Jordaniji, tja in tja pod pogojem, da ostanete v ciljni državi. In če vas odkrijejo v drugi državi članici, potem vas bodo poslali nazaj v državo zvora. To je eden na način, na kateri lahko to storimo, o tem razmišljamo. In potem bi lahko spremljali tudi sekundarne premike, če do teh pride ali ne. Ravno brez eh, distribucijskega ključa se moramo izogniti sekundarnim premikom vsaj na začetku. In na osnovi akija, ki velja za azil, lahko torej oseba po 3-4 letih izkoristi možnost, da nadaljuje svojo pot v drugo državo članico, vendar pa mora ta prva tri leta ostati v tej prvi ciljni državi. Uh, Številne pripombe so bile vezane tudi na begunska taborišča, na to bo odgovorila kolegica. Gospa Kandler, popolnoma se zavezam situacije v Turčiji, v Libanonu. In zato je Evropska unija prvi donator v tej regiji. Vlagamo več kot združen države, kot zaljivske države v te begunska taborišča, ravno zato, da bi izboljšali situacijo in življenje teh ljudi. Vendar imate prav, ko pravite, da to ni dovolj. In zato so se deleži povišali. Naprimer, Sirici prvo leto 25 tisoč, drugo leto 50 tisoč, tretje leto 100 tisoč. Trend narašča, dlje časa ostanete v begunskem taborišču teže je situacija, ni toliko upanja. Torej, izboljšati je treba tudi situacijo v taborišču, ko gre za izobraževanje, za zdravstveno skrb in tako dalje. Popolnoma se strinjam z vami glede tega. Tudi vašo podporo potrebujemo. Zdaj pa vprašanje Frontexa, mislim, da bi zastavila gospa Holmar in pa vojaška intervencija. To ne sodi v moje pristojnosti, samo se ukvarjam z migracijami in nisem odgovoren za vojaške misije. Res pa je, da bi morali razmišljati tudi o tem, kaj se je dogajalo v Somaliji, naprimer, kako smo se odzivali in sicer, da uničujemo te tihotapske mreže. S tem smo že naprimer začeli v Libiji, vendar tega nismo zaključili, izpeljali do konca. To pa žal ni v mojih pristojnostih, prav tako ni v pristojnostih Frontexa. Potem še drugo vprašanje, ki je bilo vezano na moje pristojnosti ali pa bolj na moje pristojnosti, ponovno na selito. Ali je mogoče izbrati državo članico, kjer prije do ponovne naselitve? Če bi izpeljali pilotni projekt, bi uporabili distribucijski ključ, potem bi dejali Nemčija, bo morala sprejeti tolikšno in tolikšno število imigrantov. Potem naj bi identificirali te ljudi in prišlo naj bi do postopka izbora, ko gre za ponovno naselitev teh oseb. Tukaj ne bo šlo le za državljane iz Sirije, ampak tudi za druge. Nekatere države članice želijo ponovno naseljevati ljudi vseh državljanstva. Skušali bomo zagotoviti čim širši okvir, tako da bomo obravnavali tudi največje možno število držav članic. Popolnoma se strinjam tudi s komentarji gospe Zipel. Naš cilj je, da v to vključimo vse države članice. Nekatere države pri tem sicer uklevajo in to tiste, ki niso nikoli izvajale dejavnosti ponovne naselitve. Zato bomo zagotovili tudi nekaj podpore v ta namen, tako da bomo tem državam pomagali pri začetku procesa ponovne naselitve. Potem pa še komentar gospe Kenge, ki je zdaj ni več z nami. Vprašanje ponovnega vračanja oziroma vračanja. Nikogar ne bomo vračali v tvegre države izvora, naprimer v Eritrejo, v Libijo. Za gospodarske imigrante ki so bili zavrnjeni v okviru postopka za predobitev izil, za izil pa lahko upravimo nekakšen premislek. Mislim, da je do vseh vračan eh, v razmerju do prisilnih vračan 30 odstotkov proti 70 odstotkov. Lahko preverim to v našem uradu. Obstaja pozitivni trend, vedno več je prostovoljnega vračanja. In če se strinjamo s tem, kar ste dejali o Švedski, če bi vse države članice imele enako politiko, potem bi bila situacija veliko boljša. Verjetno bi bilo približno desetkrat več ponovno naseljenih ljudi v Evropski uniji. Gospa Vindorek, nadaljujem Švedsko. Vprašali ste nas kako se soočamo s tihotapci. Tudi to je med našimi prednostnimi nalogami. 20. marca, če bo to posledil Europol, bomo začeli z novo operacijo boja proti tihotapcem z imenom Joint Mare. Frontex prav tako krepi svoje dejavnosti v boju proti tihotapcem. Komisija pa nam je predstavila svoj akcijski načrt za to področje v naslednjih mesecih tudi to je ena izmed glavnih prioritet. Torej. Gre pa za svežen. Pa še vprašanje predsednika. Mislim, da se na svetu dogajajo določene stvari, tudi sami ste bili na svetu, ko ste opazili določene pozitivne reakcije. No, določene spremembe se res dogajajo, vendar pa nisem pripričan, ali gredo v pravo smer. Zdi se mi bolj, da gre tukaj za neke naključne usmeritve ali pa se vrtimo kar v krogu. Kakšno je vaše mnenje? No, mislim, da ni nihče eksplicno retel, rekel ne pilotnem projektu. No, seveda me zanima, kakšno bo mnenje služb komisije. No, sam vam lahko predstavim svoj načrt na naslednjem junijskem svetov bomo predstavili pilotni projekt, distribucijski ključ in pa tudi konkretne zneske. Ministr bomo torej vprašali, koliko ljudi ste pripravljeni sprejeti o mizje in obrazložite nam, če ne boste sprejeli teh ljudi, zakaj ne in kaj boste storili sicer. Ali boste vlagali sredstva v Libanon, v Turčijo, da boste tam podpirali begunska taborišča, če ne boste sodelovali pri pilotnih projektih. To je naša zamisel. Bomo pa videli, ali bo to delovalo. Seveda pa potrebujemo vašo podporo, kontinuiran pritisk, ki nam bo pomagal. Nisem želel kritizirati, sem si pa želel, da bi tudi poslanci in poslanke ugotovili oziroma zvedeli, kako se dogajajo stvari na svetu. Tudi nekaj dobrih pobud smo dobili strani sveta. Vem, da se politična središča razkajajo, tega ne bom komentiral. Pravim le, da je dobro, če se nas eh, redno obvešča o teh zadevah, tako da bomo lahko izvajali ustrezni pritisk. Zato imamo ta debriefing. Filipa, zdaj pa predajam besedo tebi, da se odzoveš na vprašanje. Bom skušala biti čim krajša, saj mislim, da nam že zmanjkuje časa. Vprašanje bom obravnavala v sklopih, kar nekaj jih je bilo vezanih na begunska taborišča, še posebej na situacijo otrok in pa izobraževanja v taboriščih. To je velik izziv, to moramo vsi priznati. To je ena od prioritet UNHCR, da sodelujemo s svojimi partnerji, še posebej z UNICEF-om in z nevladnimi organizacijami pri zagotavljanju podpore za lokalne organe v državo gostiteljica, ki jim morajo zagotoviti izobraževanje otrok. Vendar, kot je povedal gospod Mišel, so potrebe potem ogromne, že v Siriji, naprimer. Prejmemo veliko finančne podpore strani Evropske komisije, od posameznih držav članic, pa tudi od drugih svetovnih držav. Kljub temu pa tudi to ni dovolj, da bi poskrbeli za vse potrebe tega segmenta prebivalstva. In tukaj gre le za eno od svetovnih kriz, tudi druge krize obstaja, naprimer v Srednji Afriški republiki, situacija v Južnem Sudanu, naprimer prav tako vedno globja kriza v Nigeriji. Slišali smo tudi vprašanje o situaciji v Libiji in to je nekaj, kar UNHCR obravnava z veliko zaskrbljenostjo. Tam je situacija vedno slabša, naše mednarodno osebe smo morali evakuirati veliko oseb potrebuje mednarodno zaščito v Libiji in zelo, zelo težko je pridobiti informacije o tem, pa tudi dostop do teh oseb. Še vedno imamo določeno nacionalno osebe, ki se s tem ukvarja v uradih, vendar pa se situacija slabša. Dramatično. Vse to so veliki izzivi, s katerimi se skušamo soočiti, vendar pa in tudi visoke vrade to večkrat ponovil, potrebujemo politično rešitev humanitarne agencije seveda lahko naredijo vse, kar je v njihovih močeh, vendar ne bodo mogli rešiti te težave. Politiki so tisti, ki lahko največ storijo. Številni od politikov so tukaj, med vami torej. Politična rešitev bo torej tista, ki jo bomo potrebovali na koncu konca, če bomo želeli premostiti te izzive. Izzive, ki jih ne moremo reševati le z obliži v mestnem času. dobil sem tudi nekaj več specifičnih vprašanj glede procesa ponovne naselitve. Tudi gospod Mišel se je na to odzival z vidika UNHCR. Lahko povem to. Morda se ukvarjamo z začetno fazo tega procesa, obravnavamo naprimer identifikacijo oseb, ki so upravičene do ponovne naselitve, upravljamo tudi razgovore s temi osebami, vendar pa večina držav članic, ki omogoča ponovno naselitev se ukvarja s tem procesom. Le malo primerov obravnavamo v posamečnih dosijajih eh, držav članice so tiste, ki imajo glavno besedo seveda pri tem, koga sprejmejo v okviru ponovne naselitve v svoje države. Potem pa še moje stališče, to, kar sem povedala o Tritonu in pa o obsegu mandata. Seveda se dobro zavedam tega, kar pravi uredba, tudi toplo pozdravljamo sklice na operacije iskanja, odkrivanja in reševanja. Vendar pa gre tukaj za obrobni ukrep, za obrobno operacijo, ni torej to jedrna osebina Tritona. Seveda se tem tudi ukvarjal, tudi v zadnjih mesecih so se ukvarjali z operacijami odkrivanja in reševanja, vendar pa so zmogljivosti za to omejene. Prav tako ste zastavili vprašanje o neenaki razporeditvi v Evropski uniji, ko gre za prosilce za azil in pa za begunce. Včasih niti posamezniki ne zaprosijo za azil v Evropski uniji državi, kamor vstopijo, ampak nadaljujejo pot v drugo državo članico. Tudi to je veliki ziv, s katerim se moramo soočiti. Ljudje nadaljujejo po svoje poti iz številnih razlogov. Nekateri, naprimer, zaradi tega, ker se evropski azilni sistem ne izvaja na enak način v vseh državah članicah tudi kapacitete sprejemanja niso enake. Ko se pogovarjam z begunci o tem, pogosto povedo, da niso imeli dostopa do ustreznih sprejemi infrastrukturi in da so zato nadaljevali svojo potjo. Potem še vprašanje povezajo s skupnostmi in družinami in seveda se moramo zavedati tega, da se bodo ljudje selili v tiste države članice, kjer imajo družinske člane, čeprav so to morda bolj oddaljeni družinski člani. Uh, Dejstvo, da imajo nekje znance, sorodnike, je za njih dobro in lahko pomaga pri njihovi integraciji. To torej ni nujno nekaj negativnega in popolnoma razumljivo je, da se ljudje selijo iz teh razlogov. Mislim, da je to vse. Vem, da nas čas že priganja. Povedati moram, da ste opravili zajeten kos dela s tem skupnim poročilom, prav gotovo boste spet z nami. Zdravljim, da zaključim, prosil bi, prosil bi Evropsko komisijo, da nam predstavi, kako bo s časovnico v prihodnosti, kdaj bo pripravljen na pilotni projekt ali imate Mišel kakšno informacijo v povzavi s tem, če ne, nas lahko o tem obvestite pisno. Tretji sestanek za premestitev in ponovno naselitev naj bi sklicali čim prej. Organizirana bo razprava naslednji teden, 4. marca, šlo bo za Evropsko agendo o migracijah, gre za letošnjo pobudo. Pripravili smo že dokument, ki vseboje tudi razdelitveni ključ. Čakamo na zeleno luč strani komisarja, tako ko bomo to dobili bomo lahko sklicali še sestanek aprila ali maja, tako da bomo delo zaključili do junijskega sveta in takrat pritisnili na ministre, kot sem omenil že prej. S tem lahko zaključimo s to razpravo. Zahvaljujem se tako kolegom iz UNHCR, kot tudi iz Urata Visokega komisarja Združenih narodov. Lepo se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi direktora generalnega direktorata. Zdaj pa točka 9, ki bo res ponazorila obseg politike, ki jo obravnava ta odbor, gre za notranjo varnost, za strategijo za notranjo varnost in sicer konvencija Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti, predstavitev upravne službe Evropskega parlamenta. Naj opomnim kolege in kolegice, to predstavitev bomo poslušali na zaprosilo našega odbora pojavila so se tudi vprašanja glede dodatnega protokola iz omogočene dostopa do informacij, ki se hranijo znotraj okvira drugih pristojnosti. O vprašanju kibernetske kriminalitete obudim peški konvenciji, sem govoril že med prejšnjimi sestanki predsedstva. Je kolega z nami? Ali je pravna služba z nami? Da. Kaj naprej pozabljam, da je pravna služba na levi seveda ne politično, ampak prostorsko. Med italijanskim predsedstvom sem torej opomnil na to vprašanje v kontekstu strategije za notranjo varnost in takrat smo zaprosili za to pravno službo, sem vas, eh, da nam predstavite mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Decembra lani je pravna služba prejela prošnjo za mnenje o Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti. Bolj specifično o trenutnem delu, ki ga upravlja Svet Evrope, o razširitvi enostranskega čezmejnega dostopa do podatkov, ki so shranjeni na računalniku, ki se nahaja znotraj druge pristojnosti oziroma jurisdikcije. Zastavili ste dve vprašanje. Prvič, kakšna je narava kompetenc pristojnosti Evropske unije na tem področju in drugič, ali je zamišljena razširitev neposrednega čezmejnega dostopa skladna z pravom Evropske unije. Pročili smo trenutno stanje na svetu Evrope na osnovi razpoložljivih dokumentov. In prišli smo do sklepa, da glede na material, tudi pravni material, ki ga imamo volje, lahko pa damo le en del odgovora na tej točki. Kljub temu se to vprašanje prav gotovo zasluži dodatno pozornost, s tem, ko sem nadaljeval dela na svetu Evrope. Najprej nekaj besed o sami konvenciji. To je konvencija, ki so jo, podpi, ki so podpisale vse države članice EU, pa tudi nekatere druge članice sveta Evropa. Evrope, poleg tega pa tudi druge države, kot sta so Združene države Amerike in Japonska. Evropska unija ni podpisnica konvencije. Konvencija ima tri glavne cilje. Prvič, uskladiti kazensko pravo za kiber kriminaliteto, potem drugič poskrbeti za proceduralno pravo in tretjič vzpostaviti sistem za mednarodno sodelovanje. Vprašanje zadeva predvsem to, kar sodi v zadnjo kategorijo mednarodno sodelovanje. Gre za čezmejni dostop do računalniških podatkov v dveh primerih. Prvič, v primeru, ko so podatki javno razpoložljivi in drugič, ko se podatki nahajajo v drugi državi članici in preiskovana država članica predobi zakonito in prostovoljno soglase osebe, ki ima prestojnost, da razkrije te podatke. Prav gotovo boste lahko opozili, da je ta izjema namenjena spoštovanju načela teritorijalnosti. Preiskovalni organi torej niso primorani slediti običajni poti vzajemne pravne pomoči. Prav tako ni treba, da o tem obvestijo državo hrambe podatkov načrti, da se ta možnost razširi, se včasih pojavijo na svetu Evrope, vendar pa so ti načrti vsaj za enkrat še vedno v obliki zamisli in ne v obliki natančnega pravnega besedila. Po več letih razprave in razmisleka je odbor kibernetske konvencije na svetu Evrope prejšnji december dejal, citiram, znotraj trenutnega konteksta pogajanje o protokolu za čezmejni dostop do podatkov ni izvedljiv. Konec citata. Vendar pa je odbor razmišljal tudi o drugačnem pristopu k izvedljivosti protokola. Tako je vzpostavljeno drugo delovno skupino, ki ne bi oblikovala možnosti za nadaljne ukrepe. In mandat te skupine traja do konca leta 2016. Zato to vprašanje še vedno ni rešeno in še vedno tudi relevantno. Zdaj pa še vprašanje pristojnosti EU. Prosili ste nas, da razčitimo, kakšna je narava zunanje razsežnosti Evropske unije glede načrtov širitve čezmenega dostopa. Vaše vprašanje ste sklicevali konkretno na člen 3.2 PDEU, ki obravnava implicitne zunanje pristojnosti, ko lahko mednarodni dogovor vpliva na skupne pravila in spremeni njihovo področje uporabe. Prvo vprašanje, ki smo ga analizirali, je, je bilo obstoj pristojnosti Evropske unije. No, na to, na to vprašanje moramo odgovoriti pritrdilno. Konvencija zadeva usklajevanje kazenske zakonodaje za kibernetske kriminale in Evropska unija ima notranje pristojnosti na tem področju, skladno s pogodbo, in je te pristojnosti izkoriščala tudi uh, v procesu sprejemanja direktive leta 2013, ko je šlo za napade zoper informacijske sisteme. Konvencija prav tako zadeva mednarodno sodelovanje med organi odkrivanja in preiskovanja v boju proti kibernetski kriminaliteti. In EU ima tudi notranje pristojnosti za to, da vzpostavi ukrepe glede zbiranja hrambe, obdelave, analize in izmenjave relevantnih podatkov informacij v kontekstu policijskega sodelovanja. EU je prav tako izkoriščala to pristojnost s tem, da je sprejela okvirni sklep leta 2006 za poenostavitev izmenjave informacij in pa obveščevalnih podatkov med organi pregona v državah članicah. Tako bi lahko sklenili, da Evropska unija ima zunanje pristojnosti na področju, ki so del predmeta konvencije. Potem pa še drugo vprašanje, ki smo ga morali analizirati, sama narava teh pristojnosti. Ali gre za izključno ali dejeno pristojnost? V namen te analize moramo primerjati področja, ki jih prijejo predpisi EU, s tistimi, ki so navedena v predvidenem sporozumu. Prav tako moramo primerjati morebitni razvoj te zakonodaje v prihodnosti, pa tudi samo vsebino. Kot sem povedal, pogoj, ki ga moramo oceniti, je to, ali je lahko predvideni sporozum vpliva na skupna pravila EU ali pa spremeni njihov predmet njihov področje porabe. No, sodišče pri ocenjevanju bi kvalificirala pristojnosti kot široke. Ni potrebe, da pride za sovpadanja med pravnim redom EU in mednarodnimi zavezami. In prav tako ni mogoče pokazati konkretnega protislova med obima področjima. To je morda proti intuitivno, vendar v nedavnem primeru pred sodiščem, ki je zadevalo Haško konvencijo o mednarodnem ugrabitvah otrok, so številne države članice zagovarjale bolj restriktivno razlago izključnih pristojnosti EU. Vendar pa se je sodišče strinjalo s parlamentom in je podalo širšo interpretacijo teh pristojnosti. Seveda, naša analiza temelji na tej zadevi. Ne bom govoril o podrobnostih in o sklicah, vendar pa smo opravili analizo o skladnih eh, določbah konvencije o kibernetski kriminaliteti in sekundarni zakonodaji. Prišli smo do sklepa, da določbe pravnega reda EU zajemajo v širšem pomenu področje, ki ga obravnava tudi konvencija. In eh, obstaja določeno tveganje, da predpisi Evropske unije bi res lahko trpeli zaradi razširitve dostopa. No, ta zunanja pristojnost bi lahko prišla, pripeljala tudi do sklenitve mednarodnega dogovora. Morda vas zanima, zakaj smo previdni, ko pišemo, da tukaj obstaja, za potencijal, da obstaja potencijalna izključna pristojnost Evropske unije. Svet Evrope še nima konkretnega osnutka za čezmeni dostop, še vedno imamo torej uh, Eh, pred seboj nekaj dela v smislu analize, zato moramo še vedno govoriti o možnosti kot pa o gotovosti. Potem pa še drugo vprašanje, vašega vprašanja, ki zadeva izvajanje samih teh pogajanj. Glede na to, da še ni gotovo, kakšna je bila vsebina morebitnega protokola, bi lahko opisali le nekaj splošnih pravil. Še vedno moramo gotoviti, kako naj bi ta pravila veljala, kdaj in če se bomo dogovorili glede osnutka protokola. Načeloma Evropska unija ima izključno zunanjo pristojnost, da sklene mednarodni sporazum, vendar pa je pogajanje v roka komisije. Kar zadeva vlogo držav članic, je sodišče pojasnilo, da je sprejetje sklepa sveta s katerim naj bi komisija dobila mandat za pogajanje o večstranskem sporazumu, zaznamuje tudi začetek usklajenih eh, ukrepov Evropske unije na mednarodni ravni. To pa ne zahteva nobene odgovornosti strani države članice ali pa, da bi se države članice vzdržale. Kljub temu zahteva vsaj tesno sodelovanje med državami članicami in institucijami Evropske unije, s čimer se bo poenostavilo zadolžitve Evropske unije in se bo zagotovila tudi koherenca v razmerju do mednarodnih obveznosti. Potem pa še zadnje vprašanje. Gre za skladnost z pravnim redom Evropske unije, ko gre za neposredni čezmeni dostop. Nismo mogli odgovoriti na to vprašanje, saj gre za drugačen razmislek, kot smo ga uporabili v primeru pristojnosti EU. V primeru pristojnosti se mora ta analiza začeti s primerjavo dveh področji. V primeru skladnosti pa je treba primerjati konkretne pravne določbe, kot pravi sodišče in najprej citiram ustrezne informacije o dejanskem, dejanski in ne le hipotetični vsebini sporazuma in obstoj ustrezno izčrpnega okvira je bistvenega pomena. Vendar pa o takem okviru svet Evrope še ne razmišlja. Kot sem povdaril, pa to nikako ne vpliva na vprašanje, ki se ga zastavili najprej, torej vprašanje o pristojnosti. Vprašanje pristojnosti in pa skladnosti niso povezane, v tem smislu, da so pristojnosti Evropske unije lahko izključne, če tudi protokol ne nasprotuje nobenim predpisom Evropske unije. Naj povzamem. Mislimo, da so vaši pomisliki v tem smislu nekaj, kar pravna analiza potrjuje, prav kot to obstaje možnost, da bo pristojnost Evropske unije v tem primeru izključna. Po drugi strani mislimo, da je še predgodaj, da bi ocenjevali vprašanje skladnosti s pravnim redom EU. Seveda vam bo pravna služba še vedno na voljo pri preučitvi tega vprašanja, še posebej v tem primeru. Tudi takrat, ko bo osnutek protokola za čezmeni dostop že v bolj konkretni obliki. First of all, because of... Hvala. To je pomembno zaradi same Budimpeške konvencije, pa tudi zaradi konvencije o terorizmu, o kateri bo govora eh, marca. Mislim, da je tisto protokol o tujih borcih in to mnenje je za nas izjemno pomembno. Kljub temu, da ste dejali, da bomo podrovali nekaj časa, da gotovimo, kakšne bodo posledice. Tako ali tako pa je Budimpeška konvencija izjemno pomembna, ker je kritična za našo strategijo za notranjo varnost in ta del je bil izjemno pomemben. Ne vem, če bi moral morda čestitati vsem članom in članicam odbora, ki sedijo tukaj in poslušajo te zanimive eh, predstavitve. Morda ni bilo ravno razburljivo, je pa to vseeno zelo zanimiva tema. Čestitam torej tistim, ki ste ostali eh, na sestanku tako pozno. Ponavadi te najbolj razbudljive teme ohranimo za in prihranimo za četrtek popovdan. Monika komaj čaka, da bi zastavila eh, kakšno vprašanje. No, mislil sem, da ne bo nišče zastavil nobenega vprašanja. Monika, izvoli, želiš postaviti vprašanje za pravno službo? Izvoli. Ja, okay. Eh, Hvala lepa. Najprej ugotovitev. Danes zjutraj smo slišali ugovor da si države članice ne izmenjujejo podatkov. To pa sedaj dokazuje nasprotje. Gotovo obstaja interes za izmenjavo podatkov in za vzajemno uporabo. Po svojem mnenju, če sem prav razumela, govorite o tem, da lahko, določene, da lahko države članice do določene mere se neodvisno pogajajo dokler ni vse skupaj popolnoma nezdružljivo s komisijo. Kako pa se ta stopnja nezdružljivosti meri, to me pravno zanima, kakšne posledice bi to imelo, kaj ti zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi se to dejansko pripetilo, da bi države članice imele drugačno mnenje kot komisija. kakšne rešitev potem obstajajo, verjetno samo Evropsko sodišče. Torej, to me zanima. Tako je, to je tudi del mojega poročila o preiskavi. Predno odgovorite na vprašanje, gospe Holmar, me zanima, če bi še kdo rad podal kakšen komentar, kakšno vprašanje. Če ne, potem izvolite besede vaša, odgovorite prosim na to vprašanje. Hvala za vprašanje. rad bi izpostavil naslednje. Države članice morajo spoštovati ukrepe komisije in vse je odvisno od trenutka, ko svet dovoli pogajanja o sporozumu. Daleč od tega smo, ker zaenkrat na mizi nimamo niti osnutka sporozuma. Recimo, da se torej začnejo pogajanja, kaj to pomeni? No, sodišče ima nekaj manevrskega prostora, ki ga lahko zapolni s konkretnim modusom operandi. Sodišče pravi, da države članice niso zavezane k temu, da podaljšajo to obdobje. Morajo pa slediti eh, sodišču. In to pomeni, da imajo nekaj manjerskega prostora, vsi lahko določijo neke praktične pogoje, na podlagi katerih bodo rešili določeno vprašanje. Še posebej v to vrstnem primeru, v primeru čezmenjega dostopa, govorimo o preiskovalnih ukrepih. Preiskovalni ukrepi pa so v pristojnosti držav članic kot ste nekako nakazali v vašem vprašanju. Praktični dogovor bi torej lahko vključeval države članice. Ni pa to vprašanje pristojnosti. Če bo naša analiza v prihodnosti potrjena, če bomo dobili osnutek protokola in če bomo lahko z gosto, gotovostjo eh, trdili, da ima Evropska unija in da ima komisija ekskluzivno pristojnost, bo to pomenilo, da bo imela komisija pristojnost, da se pogaja o sporazumu. Pristojnost Evropske unije pa je 100 odstotno ekskluzivna. V praksi pa bodo seveda tudi države članice igrale določeno vlogo pri pogajanjih o sporazumu. Thank you very much. Hvala. Hvala tudi tebi, Monika, za to odlično vprašanje. Kolegi, zaključili smo z obravnavo te točke. Hvala tudi pravni službi. Sedaj pa nas čaka obravnava desete točke na enem redu. Tako je, tudi deseto točko imamo, to je vprašanje, zapisni odgovor za komisijo o uporabi direktive 2001-155. Gre za vprašanje Elizabete Gardini, potekala bo izmenjava mnen v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta. 29. oktobra je Elizabeta Gardini, poslanka v Evropskem parlamentu, pripravila vprašanje za pisni odgovor o uporabi direktive o začasni zaščiti v skladu s členom 130 Komisija je odgovorila na vprašanje, ampak ne v obdobju šestih tednov, tako da smo jo povabili, da se o tem ponovno pogovorimo. Je gospa Gardini tukaj? Najprej bi moral preveriti, če eh, je tukaj, preden sem začel o tem govoriti. Na pot je prav. No, sam imam druga vprašanja v eh, Budimpeški konvenciji, s katerimi vas lahko malce dolgočasim. To so izjemno razbodljiva vprašanja. Verjetno bi jih moral zastaviti. Slabo predsedujem, kolegi in kolegice, prosim za odpuščanje na ta eh, četrtko popovdan. Tukaj so eh, tisti najboljši, sama smetana našega odbora. Ura je 15 do 5. Tukaj so vsi najboljši, še posebej naše osebe. Ana, a odhajaš? No, na nikogar ne bom pokazal s prstom. To bi uh, bilo seveda napačno. No, gospod Koeljo in Monika bosta morala dobiti neko nagrado, ne vem kaj že. dva komentarja imam za tiste, ki spremljajo to sejo po spletu. Ogromno točk imamo na njenem redu v odboru Libe in še en komentar. Če nas kdo gleda, morate upoštevati, da smo najprej obravnavali sredozemlje Sirijo, Libanon, Turčijo, begunce, na to kibernetsko konvencijo, budimpeško konvencijo. Že to kaže na vsebinsko širino ki jo obravnavajo naši člani in članice v tem odboru. In to kaže tudi na tehnične eh, kompetence, ki jih morajo imeti naši člani in članice, ter tudi naše osebe. To je nekaj posebnega v primerjavi eh, z razmeri, eh, razmerami pred nekaj leti. Tako vsaj sam mislim. No, gospe Gardini še vedno ni. Se lahko lotimo morda naslednje točke? nočem ponovno prekiniti seje. Bojim se namreč, da se ne bo nihče vrnil v dvorano. To me skrbi. Zato bom to tudi povedal, javno povedal v mikrofon. A mislite, da bi morali prekiniti sejo? Out, e no, poslali bomo reševalno skupino, da poišče gospod Gardini, sponzoriral jo bo Evropski parlament. Hvala, Monika. To je verjetno nezakonito. To je verjetno tako, kot bi glasovali za drugega člana. Eh, nekje v parlamentu bi lahko koga zaprli in to ni dovoljeno. To preprosto ni dovoljeno. Se pravi, čujem, kolegi in kolegice. To je v bistvu zadnja točka na dnevnem redu. kolegi in kolegice, čakamo kolegico in eh, to bom izkoristil za naslednje sporočilo. Danes, pa se se šalite, danes ob 5.45 imamo skupno sejo z odborom AFKO, ki bo potekala v dvorani 3G2. No, sam se bom tega odeležil imam pa res srečo. Gre za tretjo dočko pristop Evropske unije k konvenciji o zaščiti človekovih eh, temeljnih pravic in temeljnih svoboščin. Odbora AFKO in DIBE pripravljata eh, sejo v dvorani 3G2, tam bo tudi Johannes Kremer, ki je pogajalec za pristop konvenciji v imenu Evropske komisije vabljeni, kolegi in kolegice, gre za skupno razpravo obih odborov, res bi vas bil vesel. Še enkrat ponavljam, ob 5.45 v sobi 3G2. You ready? Are you ready? Ste pripravljeni, gospa Gardini? Worry, you, Brez skrbi, čakamo na vas. To eh, ni vaša krivda. Verjetno ste pričakovali, da bomo začeli o petih, ampak malce prej smo končali s prejšnjo točko. Vaše vprašanje sem že predstavil, sedaj pa je beseda vaša, tako da sami eh, obelodanite to pisno vprašanje. Bodite prosim kratki, ker sem sam že podal uvod, na to pa bom prosil. Lorona eh, Mišela iz Evropske komisije, da odgovori na vaše vprašanje. Izvolite. Ja, Najlepša hvala. Opravičujem se, mislila sem, da bomo začeli ob peti uri. Na to so mi povedali, da bomo to točko obravnavali malce prej. Opravičujem se, da ste me morali čakati. To je tema, ki mi je zelo blizu in brez dvoma je blizu tudi drugim kolegom in kolegicam v dvorani. Hvala, da ste izpolnili mojo prošnjo za razpravo v odboru za državljanske svoboščine. Res je, da smo dobili med tem odgovor Evropske komisije, prebrala sem ta odgovor, ampak dejati moram, da sem kar malce presenečena. trenutne razmere in eh, pogoji, v katerih prihaja do migracijskih tokov, so zelo relevantna tema, saj je vse to povezano s to direktivo. Po mojem mnenju je bila to dobra ideja, dobra ideja Evropske unije. Zanima me, kaj je najpomembnejše v eh, tej direktivi po mnenju komisije. Približno 100 tisoč siricev je prosilo za uh, azil. Nimam še najnovejših najnovejši podatkov Eurostata, ampak če si pogledamo podatke za 2012, je bilo takrat uh, eh, 335 tisoč uh, prošen na to v naslednjem letu še več. Gre za 30 odstotno eh, zvišanje iz leta v leto. Po mojem mnenju so trenutne razmere resnično dramatične. Ljudje bežijo iz dela sveta, kjer divja vojna dela sveta, ki je v plamenih. Želeli smo si demokracije, ko se je vse skupaj začelo, ampak nismo slišali alarma. Razmere v Siriji so bile predvsej bolj zapletene, kot smo mislili. Seveda imam v mislih tudi eh, razvoj dogodkov v sredozemlju sredozemlje je pokopališče na odprtem. Takš, takšen birokratski odziv komisije me je šokiral. Zmedena sem. Odgovor smo dobili šele potem, ko, je, ko se je iztekel rok za ta odgovor in ta odgovor je popolnoma birokratski. Mislim, da si moramo pogledati v oči in izpostaviti glavni problem. Mislim, da bi nam lahko Evropska komisija ponudila bolj human, bolj specifičen odgovor, ki upošteva dejansko stanje. Nočem uh, nadaljevati s to predstavitvijo, ampak če pogledamo naprimer poročila nevladnih organizacij, če prisluhnemo tistim, eh, ki želijo pomagati, naprimer zdravniki brez meja, vsi ti govorijo o depresiji, o eh, visoki stopni samomoro, o prostituciji, gre za človeško katastrofo, za humanitarno katastrofo. Tudi, če ne preštejemo vseh, eh, ki so umrli. Mislim, da je to pravi pristop zanima me, kdaj bo komisija priznala, da so ti tokovi ogromni in kdaj bomo nekaj naredili. Hvala. Komisija te verjetno ne bo pogledala v oči, ker sedi za tabo, ampak kot ponavadi v skladu s členom 130 so tukaj prisotni, odgovorili bodo na tvoje vprašanje. Laurent. Mišel izvoli, lahko predstavi svojo plat zgodbe. Misleče. Najlepša hvala, gospod predsednik. Malce sem presenečen nad izjavo spoštovane poslanke. Vprašanje se je nanašalo na izvajanje direktive o začasni zaščiti, ne pa o uh, azilu ali tem, kar se dogaja. Šlo je za to, če bi naj začeli izvajati direktivo o začasni zaščiti. In odgovor je bil jasen, trenutno ni pogojev za to, da bi jo začeli uporabljati, zato ker že delujejo drugi sistemi, drugi mehanizmi. Še vedno lahko s temi pomagamo tistim, ki prihajajo v Evropo. Ta direktiva je bila oblikovana po krizi na Kosovu takrat, ko pride do množičnega priliva ljudi in ko eh, nimamo druge rešitve. Takrat ne uporabljamo sistema eh, azila, ampak vsem damo začasno, začasno zaščito. Ko begunci pridejo v Evropo, dobijo status begunca. Približno do 98 odstotkov. V skladu z azilnim sistemom dobijo ta status. Pravilno jih obravnavamo, imamo podporne mehanizme, EASO, eh, e imamo eh, nujne sisteme za Italijo, Bolgarijo in Cipr in za vse ostale države, ki se soočajo z največjim številom prišlekov. Ampak trenutno ta sistem deluje. Mislim, da po našem mnenju ni treba sprožiti izvajanje direktive o začasni zaščiti. Še nekaj bi rad izpostavil. Italija eh, ni prosila za to direktivo. Grčija ni, posti, eh, ni prosila za to direktivo. Enako velja za vse ostale države. Ta instrument ni nujno najboljši za reševanje trenutnih razmer. Potem eh, na podlagi tega menimo, da ni treba uporabiti direktive o začasni zaščiti. Kar pa se tiče drugih izjav, spoštovane poslanke, bi se rad skliceval na razpravo malce prej, eh, popovdan, kjer smo eh, že govorili o teh vprašanjih. Hvala. Bi se poslanka rada ponovno oglasila? Želite odgovoriti na kratko, prosim. Najlepša hvala. Dovolite mi nekaj besed. Razumem kaj govorite. Ta odgovor je birokratski, Evropa ni fleksibilna, 2,5 milijona ljudi je zapustilo Sirijo. Zakaj jih nimamo še več? Zato, ker Sirijo in Evropo loči morje. Evropa ni dovolj fleksibilna. Noče se dejansko soočiti s tem problemom. Če bi bila situacija drugačna, če bi uh, morali ti begunci prečkati zgolj kopno, potem bi bilo v Evropi še več. Zelo žal mi je, da nekateri tega ne razumejo in zelo žalostna sem, ko vidim, da se Evropa skriva za tem birokratskim uh, zakonodajnim zidom in ne upošteva dejanskega stanja. V skladu s pravilom 130 imamo postopek, ki nam omogoča, da prisluhnemo obema platema eh, te zgodbe. Komisija je odgovorila na tehnični element vprašanja. Vi ste dejali, da je to birokratski odgovor in podali nek eh, širši komentar. Slišali smo, kar je komisija povedala, uporabili smo ta postopek in eh, upam, da da boste tudi vi priznali, da uh, bolj daleč ne moremo. Niste članica tega odbora, zahvaljujem se vam, da ste prišli na sejo. Hvala tudi komisiji za odgovor, kolegi in kolegice. Hvala za vašo pozornost. To je bila zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Sedaj pa nas eh, čaka še ena seja odpravili se bomo v dvorano ASP3G2. Imamo skupno sejo, govorili bomo o pristopu Evropske unije k konvenciji za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta seja se bo začela o 5. uri in 45 minut. Lepo bi bilo, sam bi bil izjemno hvaležen, če bi se mi kdo pridružil sam bom predsedoval tej seji skupaj s predsednikom odbora AFKO. Hvala kolegi in kolegice za pozornost. Eh, hvala za sodelovanje, če ne boste na naslednji seji. Hvala za vaše prispevke.